čakajo nas razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načel pravne države. Eno uro imamo na voljo za tri točke. Najprej Južna Afrika, pokol stavkajočih rudarjev. Gospa De Kajzer, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči ni šlo za tragedijo, temveč da za pokol. Zato sem želela, da ohranimo ta naslov, pokol stavkajočih rudarjev. 78 ranjenih, 34 mrtvih rudarjev, ki so stavkali. To je po mojem mnenju pokol, pravi masakr. Tisto, kar nas nekoliko moti, pa je, da je to prijateljska država. To je prijateljska država, ki se je odločno borila proti apartheidu do določene mere je Južna Afrika služila celo kot zgled tudi za ostale države. Vendar bi tudi pri zglednih državah morali povedati resnico. In predsednik Zuma se mi zdi je to razumel. Začel je z preiskavo, ki pa, moram reči, je naletela na kar nekaj težav. Rudari so stavkali zaradi nesprejemljivih delovnih razmer. Najprej so bili obsojeni zaradi bojev. Mislim pa, da so se stvari sedaj spravili na pravo pot. Zato Evropo pozivam, da v odnosih z afriškimi državami zelo odblizu spremlja tudi družbeno odgovornost podjetij, ki delajo v teh državah. Mislim, da smo zaradi pomankljivega nadzora tudi sami nekoliko odgovorni za ta pokol. Hvala lepa, gospa Kilnilsen, minuta in pol. Kolegice in kolegi, vsi se strinjamo s tem, da je treba obsoditi tako očitno kršenje človekovih pravic in tako grozovit pokol. Južna Afrika je s tem padla v najtemnejše ure svoje zgodovine. Južna Afrika je pogosto predstavljena kot zgled za demokracijo. Danes pa kaže na to, da očitno ni zmožna zagotoviti neprekinjenosti ustreznega sodstva, nespoštovanja človekovih pravic. 16. augusta je torej prišlo do teh dramatičnih dogodkov. Mislim, da bi morali prav tako odločno obsoditi poseganje po zakonodaji iz časa apartheida, ki je samo še razplantela jezo v tej državi. V Južnji Afriki in v številnih drugih afriških državah imajo ogromno bogatstvo, ki se nahaja pod zemljo državljani do tega nimajo dostopa. Želijo si, da bi režimi odstopili, zato ker se samo povečujejo socialne neenakosti. Uveljavlja se nov gospodarski apartheid. Delitev naravnih virov je ključnega pomena. Zato bi se morale tudi multinacionalke tega bolje zavedati na tem kontinentu in prevzeti odgovorno za trenutne konflikte. Evropa bi morala poskrbeti za drugačen človeški in gospodarski razvoj v tej regiji. Prepovedati je treba uvoz tistih proizvodov, ki so narejeni iz rud, ki so jih morali rodari kopati na neprimeren in neurejen način. Demokracija ne pomeni samo svobodnih volitev, temveč predvsem več socialne pravičnosti. Južna Afrika bi se tega morala zavedati. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Naslednji je gospod Tenok, čez eno minuto. Hvala lepa. Prve demokratične volitve, konec apartheida, vse to se je zgodilo pred nekaj desetletji. Afrika je imela kot celina seveda velike koristi tudi od rud in drugih naravnih virov. Nažalost pa v Južnoafriški republiki niso vedno dosledno spoštovali vseh načel, še manj to velja za sosednje države. Še vedno se v Afriki uporabljajo tudi določene metode za preprečevanje in odganjanje protestnikov, tudi vodni topovi. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za preživele tega pokola, ki so jih kasneje sramotno obtožili v boja. Na srečo je vlada sedaj od tega odstopila. Mislim pa, da bi morali poskrbeti za to, da se ne bi uporabljala nasilna retorika v Južnoafriški republiki, ker je s tem ogrožena stabilnost v celotni regiji. Hvala lepa, gospod tenok. Prej sem se nažalost zmotil, se upravičujem. Veržja bi morala biti na vrsti, besedo pa ji predajam v tem trenutku. Hvala lepa, saj vam ne zamerim, gospod predsedujoči. Guje pač ne mora govoriti kot tretja stranka po vrsti. Leta 1994, ko je bil odpravljen apartheid, ko so izpustili Nelsona Mandelo, je Afrika zazrla v novo luč upanja, sedaj pa ponovno zre v temo. Južna Afrika se je seveda zauzela za globalizacijo, želela se je pridružiti tudi svetovni gospodarski struji in kapitalizmu, ampak prebivalstvo je zaradi tega utrpelo precejšno škodo. Mislim, da ima samo 10 odstotkov državljanov v tej državi takšnih, ki imajo dostop do 85 odstotkov naravnega bogatstva. Verjetno vam ni treba posebej razlagati, da v teh 10 odstotkov ne moremo šteti temnopoltih prebivalcev in drugih manjšin. Ta pokol, ki se je zgodil, je nesprejemljiv. Enako velja tudi za sodni pregon, ki se je zgodil takoj potem. Mislim, da je predsednik Zuma sedaj prav odreagiral. Prav je, da se stvari raziščejo, vendar ne pozabite, da to ni osamljen dogodek. Samo v letu 2010 je zaradi policijskega nasilja umrlo več kot 500 oseb. Upam, da bomo podprli to uravnoteženo resolucijo in upam, da bo prispevala k spremembam v tej državi. Hvala lepa, kolegica. Gospod Poselt je naslednji za minuto. Gospod predsedujoči, vesel sem, da vsi soglasno imenujemo ta pokol pokol. To je tudi zapisano v naslovu resolucije. In eh, če bi gospode Kajzer v to privolila, bi to bilo zapisano tudi v besedilu in ne samo v naslovu. Zato sem vesel, da je to tukaj bilo jasno povedano ta hiša ima skupno stališče. Želimo podpirati Južno Afriko. Južna Afrika je za nas pomemben politični in gospodarski partner. Ta država je trpela pod krutim režimom apartheida in evropejci nosimo so odgovornost za to. Ampak danes moramo poskrbiti za to, da ne bo zadušena demokracija in pa človekove pravice v tej državi. Vendar pa so signali za to zaskrbljujoči. Ne gre za tragični edini primer, ne gre za nesrečo, gre za najverjetne za sistematično razgradnjo demokracijo. In proti temu se moramo upreti. To je uh, pomen te resolucije. Hvala lepa, gospod posled, sedaj pa zadnja v imenu avtorju, gospa Ojuland. Stavkojoči rudarji so bili deležni streljanja na njih. 16. augusta se je torej zgodila ta tragedija in mislim, da je Južna Afrika pokazala, da ne zna na primeren način zajeziti protestov. Vse skupaj je povzročilo velik nemir v družbi, še več protestov se je pripetilo. Prejšnji teden so potem rodarsko podjetje in pa sindikati podpisali sporazum, na podlagi katerega bo opravljena neodvisna preiskava tega pokola. Istočasno pa so želeli s tem sporazumom vzpostaviti tudi mehanizem za reševanje delovnih sporov. Upam, da se bodo v tej državi lotili tudi boja proti neenakostem. To lahko dosežejo, če bodo seveda uvedli ustrezne standarde. Mi pa moramo prepovedati uvoz proizvodov, ki niso narejeni na pravilen način. Hvala. Hvala lepa. Najprej ima v imenu političnih skupin besedo gospod Kačmarek, Evropska ljudska stranka. Afriki je v Afriki krajem vijontkovem. Z jedne strani je to kraj najbardziej razvinjente, ki može pozitivno oddelovati na vele pošpanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Južna Afrika je najbolj razvita afriška država, je poseben primer, poleg tega bi lahko država pozitivno vplivala na svoje sosede. Je pa res, da je v tej državi tudi veliko nevarnosti. Več let državljani zaradi nevarnosti in negotovosti bežijo iz te države, tudi tisti, ki so v preteklosti že bili žrtve apartheida. Mislim, da bi morali to državo prisiliti ne samo, da preišče ta pokol, temveč, da privede krive za ta pokol tudi pred roko pravice. Namreč v tej državi obstaja precejšen razkorak med bogatimi in revnimi. Od paca apartheida se je ta razkol še bolj povečal. Mislim, da je moč iskati krivce za ta pokol v hinavščini, v korupciji, v populizmu nacionalistov. Upam, da se bodo ti elementi v tej državi odpravili. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kašman. Hvala lepa, strinjam se s pripombami gospoda Tenoka. Mislim, da ima popolnoma prav. Gre za kompleksno vprašanje. Sam brez oklevanja in jasno obsojam poboj 34 rodarjev. Situacija je res kompleksna. Preden je prišlo do tega pokola, je prišlo tudi do napadov na druge rodarje, na varnostne sile in pa na policiste, tako da ne bi smeli prehitro sklepati. Vlada gospoda Zume je pravilno odreagirala, sedaj moramo počakati na zaključek sodne preiskave. Najbolj pomembno pa je, da odpravimo vzroke za nastanek te tragedije in za nemire. To so družbeno-ekonomski vzroki in nekaj treba storiti v zvezi s tem. Kot pravi gospod Tenok, izboljšati je treba tudi zmogljivost policije v tej državi. To lahko storimo, da s to državo bolje sodelujemo. Sam se nisem pogajal za to resolucijo, sam bom glasoval proti, zato ker niste želeli v naslov unesti besede pokol počakati je treba na sodno preiskavo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Paška v imenu skupine EFD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. V tej državi vlada revščina, vladajo tudi družbene neenakosti. V tej državi je tudi zelo obsežen revni sloj prebivalstva in zelo majhen sloj bogatega prebivalstva. To vrstne razlike v bogatstvu pa sleko prej privedajo tudi do tragičnih dogodkov, kot je bil ta, ki se je zgodil avgusta. Policisti so brutalno zatrli rodarje, povzročili so več mrtvih in številne ranjene. Vse skupaj je potem privedlo tudi do stavk rudarjev v drugih delih države in v drugih rudnikih. Nažalost pa vlada ni znala vzpostaviti civiliziranega dialoga z vsemi stavkajočimi rudarji, ki so se pritoževali predvsem nad nečloveškimi delovnimi razmerami. Tudi multinacionalke so v določeni meri krive za nastalo situacijo, ker niso zagotovile ustreznih delovnih pogojev. Mislim, da bi morali zagotoviti nadomestilo za vse te rudarje, predvsem pa bi morali speljati sodno preiskavo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine GUE, gospod Murphy. Gospod predsedujoči, v mednarodnih medijih na nek način namenoma skušajo zamegliti to vprašanje. Pravijo, da gre za zapleten spor med posameznimi sindikati, ampak tu ni pravzaprav nič kompleksnega. Rudari so stavkali zaradi tega, ker želijo boljše plače, ker želijo bolj primerne delovne pogoje. To je njihova pravica. Policisti so se odzvali na neprimeren način. Delovali so, kot da bi jih zaposlovale zasebne rudarske družbe. S tem primerom so samo pokazali, kako v desno smer je šla vlada ANC-ja pod vodstvom ZUME. Mislim, da Sira Lapoza, nekdani vodilni član NUM in še vedno vodilni član ANC-ja, ki sedi v odboru in ima veliko vpliva tudi v današnjih časih. Ta človek je preživel apartheid, v današnjem času pa počne neumnosti, kot je naprimer plačal 19,5 milijonov randov za to, da je kupil bika. Naj za primer navedem samo to, da običajni državljani zaslužijo 26 tisoč randov na mesec. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa trije govorniki še. Gospa Verhajen za eno minuto. Zeden, Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, kolegi in kolegice. Nasilni protesti, v katerih je deset ljudi izgubilo življenje, brutalni spopadi med policijo in stavkujočimi delavci 26. augusta, pri tem je bilo eh, ubiti 34 ljudi, so najbolj krvavi od eh, konca režima apartheida v Južni Afriki. Ta eskalacija je za obsoditi. Nemir, predhodni nemir, in pa protesti so posledica hudih socialnih razlik v državi. Uh, zato mislim, da bi potrebovali boljši sistem upravljanja, kriznega upravljanja, tudi ko gre za varnostne sile. Izguba zaupanja v varnostne sile sedaj lahko. Um, um, nadomeščena samo z pravičnimi sodbami. Vedno znova opažamo tudi znake korupcije v Južni Afriki in zato jo mora e, Južnoafriška vlada odpraviti vzroke za korupcijo. Bolje je treba urediti izobraževalni sistem, usposabljanje, usposabljanje varnostnih sil, e, upoštevanje socialnih partnerjev. To je nekaj, če mor, e, bi morali strmeti naši afriški partnerji. Sepe, na kvetke z felsulalo socialiste. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine socialistov gospa Jakonsari. Nedavni dogodki v Marikani ne bi smeli biti obravnavani kot nek osamljen incident. To ni neke vrste dediščina kolonializma ali apartheida. To je pravzaprav znak globoko zakoreninjenih nezadovoljstv in jeze. Mislim, da bi morali vodje v Južni Afriki pozvati k temu, da storijo vse zato, da izpolnijo obljube, ki so jih dali državljanom. Vse bi morali storiti zato, da se odpravijo socialne nepravičnosti in ta velik razkorak med bogatimi in revnimi. Vemo, kakšne so pomankljivosti v tej državi. Vse večja revščina, brezposobnost, družbene neenakosti in tako naprej. Južna Afrika bi morala svojo pozornost sedaj nameniti predvsem pripravi dobrih politik in izvajanju le teh. Kot je rekel nekdavno predsednik Zimbuh, ko je obiskal Južno Afriko. Ej. Gospod Preda, izvolite. Kašalčko, le sem evidentno grižal, da je situacija dinamična. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, tako kot ostale tudi mene, stanje v Južni Afriki zelo skrbi. Obsojam dejanje policije, ki je brutalno zatrla stavkajoče rudarje. Južnoafriški rudari bi morali imeti pravico uživati ustrezne delavske pravice. Imeti bi morali možnost, da se združujejo v sindikate. Ne vem pa, če niso ti delavci pravzaprav postali žrtve vodja sindikata ki jih je izkoristil za to, da bi uveljavil svoje politične ambicije. V vseh rudnikih v Južni Afriki so pozvali k nezakonitim protestom, kar ni dopustno. Včeraj je vodja sindikata tudi imel govor pred rudarji, kar je potem povzročilo še dodatne nemire. Upam, da se bodo v državi zavedali, da mora prevladati zdrava pamet. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kelly, začenjamo že s postopkom Catch the Eye. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, slišali smo že, da gre za res grozljiv pokol. 34 jih je umrlo v tem pokolu, 10 že predtem tudi policisti. Uh, Ampak ta primer jasno kaže, kako težka je tranzicija iz kulture nasilja v demokratično družbo. Zaradi tega se mi zdi, da bi morali na vse skupaj gledati v drugačni luči, tako kot v drugih državah. Dejstvo je, da je vsako človeško življenje sveto, da je vsaka smrt tragična, ne glede na to, za koga gre in vsako ubijanje je treba obsoditi. Kot Evropska unija bi lahko storili troje. Lahko bi pomagali vladi, za to, da bi vso bogatstvo v tej državi pravično porazdelili, drugo, lahko bi pritisnili še posebej na poslovno skupnost, zato da bi vsa odeležena podjetja nosila svojo družbeno odgovornost, poleg tega pa bi mednarodni sindikati lahko pomagali posameznim sindikatom v tej državi, ki so si v nasprotju, da najdejo soglasje. Hvala, gospa Korina Kretu. Hvala lepa. Ta pokol je najbolj nasilen v zadnjih letih. Tudi družbene razmere v tej državi so vse slabše. Občutek imamo, kot da se ponovno uvaja apartheid. Sicer je bila sprožena preiskava po smrti 34 rodarjev. Predvsem pa se mi zdi, da bi se v preiskavi morali osredotočiti na tiste policiste, ki so izvajali nasilje. 78 preživelih rodarjev bodo prevedli pred roko pravice, kjer bodo morali odgovarjati pravzaprav za smrt svojih kolegov. Preiskava bi morala biti objektivna, sicer bo ponovno izbruhnilo nasilje. Poleg tega bi morali obsoditi afriško vlado, zato ker je obljubila, da bo po koncu apartheida zagotovila enake pogoje za vse državljane, pa tega ni storila. Hvala. Hvala, gospa Jetenma, ki je naslednja. Etela Afrika sta kantautuned uutiset elokuussa. Hvala lepa. Novice, ki smo jih slišali iz Južne Afrike avgusta o smrti rudarskih delavcev, so bile zelo šokantne. Kako je možno, da se nek miroljuben eh, protest, neka miroljubna stavka končala na tak način? Ko sem videla slike te stavke, sploh nisem mogla verjeti, da so te slike resnične. Do sedaj smo iz Južne Afrike dobivali v glavnem dobre novice. Po mojem mnenju bi Evropska unija sedaj morala zahtevati, da temu dogodku sledi obširna preiskava dejanj. Ampak morda bi morali iti celo dlje, Gospa Ashton bi morala Južni Afriki ponuditi pomoč za boljš, izboljšanje tamkajšnjih delovnih pogojev in uh, morali bi preučiti vse možnosti za pomoč Južni Afriki. Hvala lepa, gospa Vasilijo ima sedaj besedo v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Visoka predstavnica Catherine Ashton je Južno Afriko obiskala samo nekaj dni po tragediji v Marikani eh, Lonmini. Lon Ta tragedija ni prizadela samo Južne Afrike. Ljudje so po vsem svetu spremljali te grozovite dogodke. Iskreno obžalujemo izgubo življenj. Gospa Ashton se je na poglobljen način pogovorila z predstavniki južnoafriške vlade, eh, z gospodom Zumo in pa z, eh, tudi z predsednikom, na novo imenovanem predsednikom sindikata delavcev. Pozdravljamo najavo predsednika Zume, da bo poskrbel za sodno preiskovalno komisijo, ki bo preučila, kaj se je zgodilo. Gospa Ashton je našim južnoafriškim partnerjem povedala, da bo Evropska unija z veliko interesa spremljala delo te preiskovalne komisije in ugotovitve komisije. Komisijo bo vodil upokojeni sodnik. Um, Visokega sodišča za pritožbe in uh, ta komisija bo ponudila, poseben odbor bo ponudil pomoč in pa podporo družinam umrlih in skuša bo najti tudi rešitev za nestabilno situacijo v afriških rudnikih. Mm, mislim, da bi tudi sami morali skušati raziskati razloge za te dogodke, eh, ne da seveda pri tem ne bi zaupali v sodno preiskovalno Južnoafriško komisijo. Hvala lepa. S tem smo razpravo končali.